gospodarstva. Thank you, commissioner. The debate is now closed. Hvala, komisarka. Razprava je zaključena. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Komisiji bomo omogočili, da zamenja svoje predstavnike. Which is a joint debate um, on property rights concerning international couples. Govorili bomo o premoženskih razmerjih mednarodnih parov. Poročilo gospoda Kavadaja gre pa za pristojnost pravo, ki se uporablja ter priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženskih razmerij med zakoncema, v drugem poročilu pa premoženska razmerja za registrirane partnerske skupnosti. Merci, madame, gospod Kavadaj, izvolite. Poskušal se bom držati časovne omejitve. Spoštovana predsedujoča, spoštovani komisar. Mobilnost evropskih državljanov ni iluzija, to je nekaj povsem resničnega. Zato Evropska unija ima 16 milijonov mednarodnih parov. Ti pari imajo premoženje, avtomobile, hiše, imajo bančne račune v različnih državah in kadar pride do težav, so se do zdaj morali strašno potruditi, da so našli sodišče, ki je sprejelo njihov spor in potem, da so prišli do pravične delitve premoženja. V Novi predpis pa bo odpravil vse te težave teh par. Hkrati pa bodo stroški, ki jih imajo ti pari v primeru ločitve ali smrti, zmanjšani. Besedilo bo veljalo tudi za zakonske pare, pa tudi za registrirana partnerstva. Ta, ti pari včasih niso vedeli, katero sodišče je pristojno za reševanje sporov, kar se tiče premoženja v drugih državah članicah. Pravila so med različnimi državami Unije namreč zelo različna. Zato ko bodo, bosta sprejeti ti uredbi, se bosta zakonca ali partnerja lahko odločila oziroma bosta lahko izbrala pod določenimi pogoji sodišče, ki bo odločalo lahko na podlagi države, kjer prebivata ali v državi, katere državljanstvo ima eden od članov. Ta pravila so hkrati jasna in prilagodljiva pravo, ki se uporablja, se bo uporabljalo potem za celotno premoženje, tudi če je premoženje v različnih državah. Naj tukaj povdarim, da ta pravna pravila vsake države se bodo pravilno uporabljala in spoštovalo se bo načelo subsidijarnosti. Ti dve uredbi ne zadevata opredelitve zakonske zveze ali partnerstvi in obveznosti in pravic, ki izhajajo iz takih zvez vse to bo še naprej urejalo na prav, eh, nacionalno pravo. Tiste države, ki ne priznavajo registriranih partnerstev, pač bodo imele možnost, da ne bodo reševali sporov na njihovem ozemlju. Eh, Naprimer sporov zaradi ločitve ali smrti enega od partnerjev. In lahko bo o tem odločalo sodišče druge države članice, ki pa priznava tako partnerstvo razprave so bile zelo občutljive, dogovori med državami članicami na področju družinskega prava morajo biti soglasni in um, tako smo se odločili za okrepljeno sodelovanje, ker je bilo to za nekatere zelo težko. 18 držav je sprejelo, da bo to izvajalo in da bo izvajalo te določbe. Parlament je to odobril na zadnjem plenarnem zasedanju junija. To pomeni, da se lahko uporablja okrepljeno sodelovanje za ti dve uredbi. Ti dve uredbi, torej med, eh, ki se nanašajo na zakonce in registrirana partnerstva, sta bili s precejšno večino iz glasovanja v pristojnem odboru prejšnji teden, zato ni nobene večje težave. Imamo en bolj kozmetičen amantma, ki pomeni, da uh, smo dopisali, da morajo te države, ki bodo pri tem, eh, da morajo take odločitve sprejemati odlo, države, ki so članice okrepljenega sodelovanja in po mojem ta dodatek tako ali tako ni potreben. Pri, priporočamo, da glasujete proti temu amadmaju, kajti ne želimo, da se postavi pod vprašaj uh, dogovor, ki smo ga tako zelo težko dosegli, dogovor med temi 18 državami, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju. Spoštovani, glasovanje o tem, teh dveh uredbah jutri je zelo pomembno, treba se je namreč držati predvidenih rokov, zato da bo besedilo sprejeto na svetu in da ga bodo sprejele te države članice, ki sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju v čim krajšem času. Spoštovani, ne pozabite, gre za kar veliko parov, šestnajst milijonov parov, dvaintrideset milijonov oseb. Lahko si predstavljate, koliko družin je to in koliko ljudi to zadeva. Hvala. Komisar Navračič, izvolite. Spoštovani. Evropski državljani izkoriščajo pravico do, do prostega gibanja in zato je vedno več mednarodnih parov. Kot je povedal gospod Kavada, danes oceljujemo, da obstaja 16 milijonov takih parov v EU in zdaj se soočajo s težavami, kadar morajo upravljati svoje premoženje ali pa v primeru ločitve, smrti in tako naprej, ko je treba ločevati premoženje ta nova področja na področju premoženskih razmerjih veljajo tako za zakonske pare kot registrirane pare. Namen tega pa je odpraviti težave. Ta pravila bodo mednarodnim držav, družinam zagotovile pravno varnost in zmanjšale stroške povezane s postopki, kadar pač stvari ne grejo v redu. Pari bodo jasno vedeli, katero sodišče lahko obravnava ta vprašanja in katero nacionalno pravo bi se lahko uporabljalo ta nova pravila dopolnjujejo program o vzajemnem priznavanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jo je sprejel svet že leta 2000 in to zdaj dopolnjuje in zapolnjuje pomembno vrzel v družinskem pravu. Gospod Kavada, zahvaljujem se vam za vse delo in napredek pri tem dosjeju. Zahvaljujem se tudi nizozemskemu predsedstvu, ki je okrepljeno sodelovanje razumelo kot prednostno nalogo. Seveda bi si želeli, da bi to pomembno temo sprejele vse države članice, ampak pomembno pa je, da lahko napredujemo s temi, ki lahko. Okrepljeno sodelovanje pa vedno ostaja odprto za vse države članice, da se pridružijo, ko se bodo počutile pripravljene za sodelovanje hkrati pa okrepljeno sodelovanje vsebuje določbe, ki zagotavlja, da bo dogovor o premoženskih razmerjih med državami, ki so vključene v okrepljeno sodelovanje in med državami, ki vanj niso vključene, da bodo ta pravila še naprej veljala. Pomembno je, da ta nova pravila veljajo tako za zakonske pare kot registrirane zveze. Parlamentu bi rad zagotovil, da osnutki uredb oh, oh, vključujejo tudi varovalke, da se bodo upoštevale pravne tradicije držav članic in ne posegajo v opredelitve registriranih skupnosti in partnerskih zvez. Ti dve uredbi kažeta, kako lahko s konstruktivnim sodelovanjem poenostavimo življenje vseh državljanov v EU. Hvala, komisar. Gospod Fos, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se tudi sam rad a, zahvalil poročevalcu in pa predhodnici, ki sta ta dosi zelo dobro obravnavala. Skoraj da neverjetno je, da šele danes razpravljamo o takšnih zadevah, a, da se šele sedaj a, odzivamo zakonodajno, kajti prost pretok imamo že nekaj let. Mislim, da je nujno potrebno, da dobimo to zakonodajo. A, nekateri so se pustili, počutili same um, kajti v mednarodnem uh, zasebnem. Uh, eh, Pravo je bilo zelo zapleteno eh, opredeliti premoženska razmerja in zato smo nujno morali najti predpise za to področje. Jutri bomo glasovali tudi o okrepljenem sodelovanju v zvezi z vprašanji razmeri med zakoncema in med registriranimi partnerstvi in to je zelo pomemben korak um, sedaj smo ob koncu večletnih pogajanj. Nujno potrebujemo predpise na tem področju. To je tudi v našem interesu kot zakonodajalec, namreč, da bomo ta dosi lahko potrdili na plenumu. Dejal bom, da smo v postopku. Um, uh, Parlament lahko, iz, lahko eh, zgolj izrazi svoje mnenje, ampak veseli smo, da so bili vsi predlogi sprememb iz prejšnjega sklica parlamenta upoštevani v tem besedilu. Omenjeno je že bilo, da so bile zadeve ustrezno sprejete v odboru. Seveda, sedaj to nima nobenih pravnih učinkov v zvezi s priznavanjem oblik eh, skupnega življenja, eh, ki jih v nekaterih državah članicah ne poznajo, to bi morda tudi vodilo k blokadam. Zato je dobro, da je besedilo o registriranih eh, partnerstvih takšno, da vsebuje tudi klauzulo o javnem redu. Mislim, da smo na dobri poti in zahvaljujem se vsem odeleženim. Thank you and now for three minutes, Madam Gephardt. Gospa Gephardt, tri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo sem vesela, da bomo danes končno zaključili to razpravo in eh, ta postopek. V prejšnjem sklicu sem bila poročevalka, v tem sklicu pa sem eh, poročevalka v senci. Za nami je zelo dolgotrajen postopek in sedaj bomo poskrbeli za to, da bodo državljanke in državljani našli rešitev, ki jim bo pripomogla eh, tudi k temu, da bodo lahko mednarodno razumno živeli. Eh, za nami je naprimer že pravica do skrbstva za otroke pri mednarodnih eh, ločitvah in druge teme, sedaj pa urajamo tudi premoženska razmerja. Sedaj smo naredili korak naprej in pomagamo zlasti ljudem, katerih cilj je ta, da bodo živeli v tej mednarodni Evropi. In to je dobro. Evropski parlament je eh, že od začetka dejal, da eh, mu je zelo pomembno, da ta dva zakonodajna eh, predloga, eden se nanaša na zakonce, drugi na registrirana partnerstva, torej, da ta dva predloga vsebujeta iste pravice, da pa je hkrati tako, in to je bilo vedno pomembno, upoštevamo tudi različne tradicije in kulture v državah članicah. In ta klauzula, da nobena država sedaj ne bo prisiljena k temu, da eh, uvede registrirana partnerstva, če eh, tega ni v tej državi. Zato se, torej to se mi zdi zelo pomembno. Opozavi s tem, zakaj zakonom je bilo nam, socialdemokratom, vedno pomembno tudi to, da poskrbimo za to, da ne bo forum eh, šopinga, torej da ne bomo iskali kar najboljšega nacionalnega prava. Vedno smo doživeli, da je bogatejši partner, ko je prišel do ločitve ali do razveze, eh, se je ta uveljavil, šupkejši partner pa je potegnil takrat. Tudi to je treba preprečiti in mislim, da nam je to uspelo s tem zakonodajnim predlogom. Strenjam se sa predgovorniki. Uspelo nam je vzpostaviti pravo, kjer je tako, da sta komisija in svet sledila predlogom Evropskega parlamenta. Zato uh, mi ni več toliko pomembno, da uh, bo parlament samo podal svoje mnenje, ker ti naša stališča so bila v besedilu že upoštevana. Se to zakonodajo smo znova poskrbeli za to, da se zanimamo za dejanske probleme, ki jih imajo ljudi in da smo sposobni najti razumne rešitve. Hvala lepa. Hvala, gospod Džambaski, za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Spoštovani komisar, gospe in gospodje. Spoštovani gospod Kavada. Družinsko pravo je občutljiva tema, zato je z njim treba ravnati previdno. To je področje, ki se ureja na lokalni ravni, vsaj po navadi. V zadnjih nekaj letih smo imeli okrepljeno sodelovanje na več pravnih področjih. Eno od teh je področje čezmejnih tožb. Ampak tukaj so stvari lahko zelo zapletene. Koncepta partnerstev, naprimer, ne podrajo, poznajo države, kot so Italija, Poljska, Romunija in Bolgarija. Potem so tukaj lahko tudi nasprotujoče si določbe in to lahko ustvarja pravno negotovost. Rad bi vas opozoril, da moramo biti previdni. Sem za boljšo sodelov, boljše sodelovanje, vendar pa moramo upoštevati načelo sorazmernosti. Gospod Krisoganos, minuta in pol. Hvala. Okrepljeno sodelovanje in vprašanje mednarodne pristojnosti potem pa tudi vprašanje priznavanja in izvrševanja zakonodaje v zvezi s premoženskimi razmerji zakoncev. Pravila držav, 18 držav, ki so se odločile za ukrepljeno sodelovanje, bo olajš, bodo olajšala vsakodnevno življenje najrazličnejših državljanov kajti s tem bo sprejet pravni okvir, ki bo urejal njihovo premoženje in vzajemno priznavanje sodnih odločb izdanih v različnih državah članicah EU. Žal, prvi predlog komisije iz leta 2011 ni dosegal napredka, ker ni bilo dovolj strinjanja v svetu in zato smo zdaj prišli do te petletne zamude. Žal tudi parlament izdaja samo mnenja o takih vprašanjih, kot je vprašanje družinskega prava, o kakršnem danes razpravljamo. To pa bo seveda imelo takojšne posledice za tisoče parov v Evropski uniji. To spada na področje soodločanja. Evropski parlament kot neposredni predstavnik evropskih državljanov bi lahko imel tukaj pri odločanju enakovredno vlogo. Gospa Rajntke. Hvala, predsedujoča. Spoštovani komisar, spoštovani kolegi, kako lahko sprejemamo situacije, ko družine, partnerji, starši, partnerji, ki so si obljubili zvestobo do konca življenja, izgubijo pravice, če se preselijo v druge države? Kako lahko prenašamo situacije, ko starši ne morejo biti v bolnišnici skupaj z otrokom, zato ker se je nesreča zgodila čez mejo. Kako lahko družine izgubijo premoženske pravice, ker države članice ne razumejo, da družina, pari in ljubezen obstajajo na različnejših oblikah. To moramo spremeniti in mislim, da je ta predlog majhen prvi korak v pravo smer. Enospolni pari in ljubezen. Mavrične družine se ne smejo obravnavati kot drugorazredni državljani v EU. Zašči, zaslužijo si polne pravice in enako zaščito. Imeti morajo možnost gibanja po Evropski uniji, da lahko delajo in študirajo, kjer hočejo in da so zaščiteni pred diskriminacijo. To ni preveč velika zahteva. To so pravice, ki jih imajo evropski državljani končajmo diskriminacijo, s katero se še vedno soočajo, ustavimo pravno negotovost in končno dokažimo, da EU podpira in ščiti vse družine. Ta predlog je sestavni del večje sestavljanke, ki sestavlja našo resničnost. To je prvi korak pri ustvarjanju Evropske unije, kjer vsi pari lahko živijo, kakor želijo, kjer želijo in imajo enake pravice v EU. Thank you. For two minutes, Madam Van Stork. Hvala dve minuti, gospa Van Stork. Ja, Hvala lepa. Govorimo o dveh eh, brizantnih eh, predlogih, ko gre za eh, opredelitev družine. Ministrski svet je v preteklem letu predložil uredbo, da bi urejali premoženske razmere za zakonce, pa tudi za homoseksualne partnerje. Poljska in Mačarska sta to blokirali, kajti tam takšnih zakonov ni in jih tudi niso želeli. Ampak to je načelo tehnokratov. Namreč, da preko medsebojnega eh, priznavanja eh, dokumentov um, skozi zadnja vrata uvajamo uh, homoseksualne uh, poroke. Številne države določajo, da je zakon med moškim in žensko. In eh, ti eh, eh, premoženske dokumenti oziroma to področje bi se daj uneslo skozi stranska vrata priznavanje takšnih partnerstav. Tu v Evropi določamo vrednote, ki, potem, ki naj, bi jih potem vsi priznali in če države tega nočajo, potem uh, se jih kritizira in EU pride skozi stranska vrata. Potem imamo tukaj. Um, vse evropsko pobudo, ki se imenuje Oče, Mati, Otroci. Zbirajo se po celi Evropi podpisi tudi zato, da bi evropske inštitucije priznale, da je zakon pač samo zakon. Eh, registrirana partnerstva so sestavljena iz dveh žensk ali iz dveh moških. Zakon pa je sestavljen iz moškega in ženske oziroma iz ene ženske in enega moškega. Ne govorite več o diskriminaciji, ne omenjajte tega kot fobijo ali pa kot nekaj bolanega. Sprejmite, da je zakon nekaj drugega kot registrirano partnerstvo. To ni boljše ali slabše, to je pač nekaj drugačnega. In Vsi tisti, vsem tistim, ki želite zaščititi družino, eh, ostanite pozorni. Eh, od te komisije in od EU ne moremo pričakovati nič eh, dobrega. Inštitucije Evropske unije so močne, ampak ob koncu bodo državljani Evropske unije močnejši. Mišel Le Breton. Mišel Le Breton, ena minuta. Hvala, predsedujoča. po mnenju komisije obstaja v EU približno 16 milijonov mednarodnih parov. Ne glede na resničnost, to komisija uporablja zato, da se umešava v pravo kot izgovor za umešavanje v družinske zadeve. Na področju premoženskih razmeri zakoncev obstaja Haška konvencija in bolje bi bilo, da bi jo ratificirali, kot da sprejemamo evropske uredbe. Drugo besedilo pa se nanaša na premoženska razmerja v registriranih partnerstvih, ampak ta ima en vsebinski problem. Vsaka država pač drugače razume partnerstvo. In če želite naložiti priznavanje tujih partnerstev, pomeni, da bomo prej ali slej morali obiti nacionalna pravila na tem področju. Zato deset držav zavrača ta predlog in zato bom glasoval proti. And now for two minutes, Mrs. Esther Asfaragu. Gospa Esther Asfaragu za dve minuti. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente... Hvala, predsedujoča. Eh, tukaj razpravljamo o pomembni temi. Eh, zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Kavadi. Eh, veliko težav je bilo v preteklosti, tako pravnih kot praktičnih, ko gre za pravna vprašanja. Naprimer, če pride do razveze ali do vprašanja dedovanja, Eh, so bila pravila po Evropski uniji nejasna in eh, neenaka. Eh, leta 2015 smo dobili zakon oziroma ta predlog, ni bilo soglasja in to je vodilo k temu, da je 16 držav članic prosilo za ukrepljeno sodelovanje, da bi izboljšali življenja državljanov. In danes razpravljamo ravno o tem. Razpravljamo o dveh uredbah, ki želita pravno razjasniti to vprašanje, želita jasno povedati, kdo je pristojen, kateri je eh, pravno pristojni organ, kateri zakon se izvaja in eh, gre tudi za eh, priznavanje in pa izvajanje vseh resolucij. Pomembno je to upoštevati pri kroženju in gibanju državljanov po Evropski uniji. To bo lajšalo življenje številnih ljudi. Postopek zdaj z okrepljenim sodelovanjem pa bo tudi hitrejši in bolj učinkovit. Evropska unija je prostor eh, spoštovanja človekovih pravic, eh, svobode gibanja in tako naprej. Treba pa je seveda spoštovati tudi pristojnost držav članic. Zdaj bomo končali številne, številne pravne nejasnosti. Eh, pristopijo lahko tudi države, ki še ne sodelujejo, na ta način pa bomo lajšali življenje državljanov. Gre za. Eh, inštrument mednarodnega prava na zasebnem področju. Ta instrument dopolnjuje številne druge instrumente, ki že obstajajo eh, pri civilnem in družinskem pravu. To je zelo pomembna tema, kaj ti gre za vrednote Evropske unije. E, moramo zagotoviti tudi, da se ne dopušča diskriminacija. Hvala. Naslednje govornice ni, tako da besedo dobi gospod Škripek za eno minuto. Izvolite manželstvo jedného muža a jednej ženy považujem za najpodstatnejší zväzok, na ktorom musí stavať... Hvala. Mislim, da je zveza med moškim in žensko nekaj najpomembnejšega in to institucijo družine je treba zaščititi. To je zakonodajni eh, cilj, to bi moralo biti cilj. Eh, zakon in otroci, eh, je, to je zelo pomembno. Eh, Zdaj eh, pa imamo tudi registrirana partnerstva med istospolnimi osebami in pa eh, procesi, ki potekajo v številnih državah. To je katastrofalno. Eh, skepsa in ekstremizem bo končna posledica tega trenda. Državljani se počutijo izdane. Imamo konvencijo iz Istanbula. In EU če EU to sprejme, bo to še en udarec, ko gre za zaupanje državljanov v EU. Prisluhnimo raje državljanom, mi smo tukaj za nje e, in ne za e, različna predsedstva in tako naprej. Sorry, Ms. Nureda, you have a blue card, will you... Ali sprejmete modri karton? Dobro. Izvolite. Antasarag, a chorgamach, na chorgamach gospa Nirjada. Vi pravite, da evropske uredbe ne bi smele obravnavati teh pravic ali naj jih potem obravnava vsaka država posebej. Vsak eh, pa ima človekove pravice, ki jih je treba spoštovati. In mislim, da eh, ni eh, zadostno to, kar ste vi povedali. Kaj pa človekove pravice teh ljudi? Gospa kolegica, gotovo veste, da ravno to področje sodi pod subsidijarnost. Vsaka država, tudi moja država, odloča o tem področju. Vsi spoštujemo človekove pravice in ne moremo si izmisliti novih pravic. Gospod Svoboda. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani gospod komisar. Naj se najprej zahvalim gospodu Kavadi za delo pri obeh teh predlogih. Okrepljeno sodelovanje se je meni zdi zelo koristna stvar. Leta 2007 je bilo več kot 2 milijona novih zakonov sklenjenih in 30 odstotkov tega je bilo mednarodnih. Državljanom moramo dati Eh, možnost, da uveljavljajo svoje pravice čezmejno. S tem bi prihranili tudi 1,1 milijardo evrov, ki jih zdaj porabimo za različne sodne postopke v državah članicah. Eh, potem eh, imajo številne države tudi skrbi, da ne bo kršena njihova zakonodaja. S tem poskrbimo tudi za te skrbi. Cilj ni, da se harmonizirajo lastninske pravice posameznih držav ko gre za premožensko pravo eh, mednarodnih parov. In eh, cilj te zakonodaje tudi ni, da bi izenačili eh, zakonce in registrirane skupnosti. Gre pa za to, da imamo pri deljenju in ocenjevanju premoženja enaka pravila in to je v skladu z subsidijarnostjo. Del teh predlogov pa predstavlja tudi klauzula o javnem redu In to državam omogoča, da ne izvajajo eh, to vrstne zakonodaje, če obstaja objektivni razlog za to. Naprimer, če obstajajo razlike, ko gre za definicijo registriranih partnerstv. Svoboda gibanja v Evropski uniji se mi zdi ena temeljnih pravic in svoboščin v Evropski uniji. Druga stvar pa je, da ne zapletemo preveč te eh, svobode, da je ne otežujemo ampak da ustvarimo nek skupen prostor s skupnimi pravili, ki veljajo za vse, eh, tako kot današnja pravila oziroma pravila, o katerih danes razpravljamo. Gospod Gazbar. Grazie, signor presidente. Ringrazio anch'io. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Kavadi za upravljeno delo in uh, hvala tudi za to, da smo dosegli v odboru za pravne zadeve dogovor o tem končno bomo sprejeli eh, ta potreben ukrep, naredili bomo korak naprej eh, za reševanje problemov na tem področju. S tem bomo odgovorili tudi na potrebo po pravni gotovosti in po poenostavitvi za 16 milijonov eh, mednarodnih parov v Evropi. S tem Eh, bomo zagotovili, da bo upoštevana prava jurisdikcija, ko gre za obravnavanje premoženskih pravic. 18 držav je podprlo to uredbo, druge se lahko še pridružijo. In na ta način bomo zagotovili, da bo pravni red Evropske unije še bolj učinkovit. Zahvaljujem se nizozemskemu predsedstvu, eh, ki je prispevalo k uspešnemu zaključku pogajanj. Eh, želim vso srečo tudi slovaški vladi pri vodenju predsedstva in upam, da se bo konsenz razširil po celotnem eh, svetu. Gospa Komodini za dve minuti. Na zadnjem plenarnem zasedanju je parlament glasoval eh, o zmanjšanju birokracije za državljane Evropske unije, predvsem ko gre za pravico do prostega gibanja in do ustanavljanja. Eh, glasovali smo tudi o pravici eh, do javnih dokumentov. Jutri bom glasovala za poročilo gospoda Kavadaja. Mednarodni pari v EU bodo tako dobili jasnejši okvir, znotraj katerega lahko upravljajo svojim premoženjem. Danes mednarodni eh, pari doživljajo hude trenutke, ko gre za razvezo ali pa za smrt partnerja. Eh, poleg te tragične situacije se morajo soočiti še s številnimi težavnimi postopki in z ugotavljanjem, katero pravo velja glede njihovega premoženja. Eh, par eh, je moral naprimer večkrat vzpostaviti nek postopek v drugi jurisdikciji ali v drugi državi. Ta dva predloga glede uredb Prek okrepljenega sodelovanja pa boste eh, zagotovila jasnost. Eh, pari bodo dobili možnost eh, ponostavljenih postopkov, če bo šlo za primer smrti ali dedovanja, prav tako razveze. In isto sodišče bo odločalo tudi o njihovem premoženskem stanju. Ti pari ne bodo več imeli potrebe, da začenjajo postopke v različnih državah, ampak bo vse skupaj ponostavljeno. Eh, treba jim je zagotoviti tudi eh, dostop do mm, pravne določitve ustreznega organa, ki bo odločal o tem. Hvala. Gospod eh, Negresko. Hvala. Svet je razpravljal o tem že zelo dolgo in obžalujemo, da je med državami članicami pri pogajanju prišlo do blokade. Se pa zelo veselimo tega, da je ta predlog spet prišel v parlament v okviru okrepljenega sodelovanja. Eh, upoštevani so bili tudi številni naši predlogi. Govorimo o 16 milijonih parov, ki bodo imeli koristi od teh predlogov. Eh, Naprimer pri določanju, katero eh, sodišče bo pristojno za odločanje o njihovem premoženskem stanju. Eh, morale pa bi pristopiti še druge države. Eh, Naprimer, eh, veliko romunskih parov se tudi sooča s tem vprašanjem, ko je eden od zakoncev ali članov partnerske skupnosti Romun. Mi bomo s tem zagotovili večjo pravno gotovost. Gospod Seinfeld. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Rozma- Hvala. Danes govorimo o zelo pomembni temi. Morda se zdi, da je ta tema, če jo primerjamo s hudimi problemi Evropske unije, s krizo, z referendumom, eh, ki bo potekal v Združenem kraljestvu jutri, mogoče se zdi, da je ta tema manj pomembna. Ampak sam menim, da da gre za eno ključnih vprašanj, kaj ti to kaže, zakaj pri EU pravzaprav gre. E, to kaže na to, v katero smer je usmerjena Evropska unija in kakšna bo v prihodne. Gre za skupnost, ki uspeva e, v svetu ravno zato, ker temelji na humanističnih vrednotah. Gre za skupnost, e, ki temelji na enakosti in strpnosti. No, uh, Danes eh, pa je prišel dan, ko eh, lahko že upamo, da bo jutri ta predlog sprejet. To bi moralo biti sprejeto že zdavnaj, povsod po EU. Gre za socialni dogovor, ki je bil dosežen mm, in ta je tudi eh, vodil v vzpostavitev Evropske skupnosti. Zakaj potrebujemo ta socialni dogovor, ki je z nami že od začetka? s tem eh, ljudem dajemo možnost, da so srečni. Na številnih področjih našega delovanja v javnosti in zasebnosti smo omejevali potencial za srečo, ne pa da bi to krepili. In upam, da bo odločitev, ki jo bomo jutri sprejeli, predstavljala pomemben korak, ki prihaja v pravem času, zato da se izgradi tisti pravi odnos med državo in državljanom, med Evropsko unijo in Evropsko družbo. Državljan mora biti v centru uh, našega interesa. Evropske inštitucije pa so tiste, ki bi morali ljudem dajati možnost eh, za srečo. Rad bi na koncu pozval še tiste države, ki zaenkrat ne sodelujejo, da to čim prej uh, storijo, da se čim prej vključijo uh, in sprejmejo te predloge, ki so pomembni za srečo naših državljanov. Gospa Rodrigež. Hvala, ta predlog zadeva. Eh, velik odstotek evropskega prebivalstva. In eh, če prištejmo še ločitve, eh, potem vidimo, da je treba razjasniti pravila na področju lastništva za vse udeležene strani. Prav, pravo na področju družine ne bo prizadeto. Tukaj gre za pomembno vprašanje gre za civilno pravo, za eh, premoženje eh, članov neke, nekega zakona ali skupnosti. In eh, s tem predlogom bomo zdaj olajšali življenje številnim ljudem. Žal mi je, da svet ni dosegal soglasne odločitve. Žal mi je, da je bilo potrebno okrepljeno sodelovanje. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you. Two minutes, Mr. Pospíšil. Gospod Pospíšil za dve minuti. Vážená pani predsedkyně, ja veľmi podporuji tento... Hvala, gospa predsedujoča. Eh, podpiram ta dva predloga, tako kot kolegi iz moje skupine, ki so govorili pred mano. Vendar pa malo obžalujem eh, to, da je menilo že pet ali šest let, odkar se je razprava o tem začela v svetu. Sam sem bil minister za pravosodje na Češkem in sem sodeloval na sestankih sveta. Že takrat sem vedel, da bo dolgo trajalo, preden bodo ti predlogi sprejeti. Uh, upam, da bo jutri prevladala zdrava pamet in da bomo sprejeli ta dva predloga. Vendar pa to nažalost zdaj velja samo za 18 držav članic, ne za celotno EU, tako da bo učinkovitost omejena samo na del naše skupnosti. Uh, reči moramo, da eh, s tem ne omejujemo suverenosti držav članic. Eh, tudi eh, ni kršeno družinsko eh, pravo posameznih držav. Eh, tudi ne gre za to, ali država priznava registrirano partnerstvo ali ne. Nekateri govorci pred mano so predstavili izkrivljeno verzijo tega, o čem danes govorimo. Tukaj govorimo o zasebnem pravu, družinskem pravu, eh, govorimo o postopkovnem pravu. To torej pomeni, da bo določena jurisdikcija, ki bo odločala v posameznem primeru. Veljalo bo torej samo eno e, pravo. Vem, da bo to pomagalo, kajti tudi sam sem pravnik. E, veliko klientov imam, ki so v mednarodnih zvezah in ti imajo veliko težav, kaj ti njihovo premoženje spada v različne jurisdikcije. Zdaj pa odpravljamo te negotovosti. Ne moram razumeti, da je lahko kdo proti določbi, ki je koristna za naše državljane. Tukaj ne gre za neko omejevanje iz Brusla, ampak eh, za eh, koristno zadevo. Zato eh, ta dva predloga podpiram, čeprav si želim, da bi veljala za celotno EU. Gospod Marijas dobi besedo za eno minuto. To gre, ja, provedre η διαχείριση και η εκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων των. Hvala. Torej, lastništvo nad premoženjem, ko pride do razveza ali smrti, spada v nacionalno zakonodajo. Tukaj pa uh, si prizadevamo za ustvaritev novega režima, tako da uh, bi uh, to zdaj spadalo v neke vrste mednarodno pravo. Uh, S tem se uh, izničijo nacionalne pravice. Uh, izničeni so nacionalni sistemi, ki veljajo v državah članicah in ki so se tudi uporabljali in dobro delovali v teh državah. Javni red je tudi omenjen. Tukaj imamo vprašanje priznavanja določenih držav, eh, torej države priznavajo partnerstva ali pa ne. Uh, In to temo si moramo natančno ogledati, kaj ti lahko pride tudi do kršenja subsidijarnosti. Tako da mislim, da ta uredba ustvarja več problemov, kot pa jih rešuje. Gospod Jakovčič, hvala. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Končno dobre vesti za milijone evropskih državljanov, ki se bodo znašli v lažjem položaju. Te razprave so trajale dolgo predolgo. Razprave o registriranih partnerstvih ali pa o mednarodnih parih. Nesprejemljivo je, da deset držav članic ne sprejema tega predloga Evropske komisije in pa poročevalca gospoda Kavade. Seveda je ljubezen najlepša stvar na svetu. Toda v resničnem življenju prihaja do ločitve in smrti. Našim državljanom bi morali zagotoviti pravno varnost, pravno gotovost. Če tega ne bomo imeli, potem ne vem, na katerih vrednotah bomo gradili Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kaputa, državljani so vedno bolj mobilni in to je privedlo k temu, da imamo vedno več mednarodnih porok. 16 milijonov državljanov ima težave, ko gre za to, da je treba razdeliti premoženje v primeru razvize ali pa eh, smrti. Imamo različne določbe, imamo eh, mednarodno eh, privatno pravo in imamo družinsko pravo. Zato pozdravljam ureditev ki prinaša enotno ureditev in upošteva tudi izbiro držav članic. Tukaj gre za Ehm, naprimer ehm, pokojnino v primeru smrti, ehm, gre za razveze, za primer smrti in tako naprej. Potrebujemo homogeno interpretacijo in to bo eh, res pripomoglo k izboljšanju položaja na področju družinskega prava. Hvala lepa, sedaj smo ob koncu postopka KSGA in besedo dajem eh, komisarju Navračiču. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslance. Za nami so leta zapletenih pogajanj in 18 držav članic je izrazilo željo, da bi okrepljeno sodelovali. Upam, da se bo več držav članic pridružilo vabim parlament, da potrdi dva predloga o uredbi na področju, kjer imamo okrepljeno sodelovanje. Sedaj bomo poenostavili življenje evropskih državljanov. Imamo mednarodne prave eh, pare v Evropske uniji, pa ne bodo to registrirana partnerstva ali zakoni in ti bodo imeli sedaj koristi od teh dveh eh, zakonov. Vabim države članice, ki tega še niso storile, da se pridružijo okrepljenemu sodelovanju, kajti Več, eh, ko bo držav članic pri tem, več državljanov bo imelo koristi od uredb. Hvala lepa, gospod komisar, komisar. In zadnja beseda gre poročevalcu Kavadi. Hvala, predsedujoča. Ne vem, ali bo to res zadnja beseda, mogoče za danes večer v zvezi s to temo. Javno bi se rad zahvalil svetu, njegovim službam službam Evropske komisije za to, da so končali to obdobje, ki je trajalo šest let, torej obdobje neenakosti. Zakaj pozdravljam to? Če je 18 držav sprejelo ta pakt, to uredbo za zakonce ali registrirane pare. Eh, to pomeni, eh, da gre za pare, med, torej moškega in ženske ali pa homoseksualne pare, ki živijo skupaj. Smo prisluhnili tem državljanom, kajti ne moremo jih kar pustiti izven zakona. Ena oseba, tudi z zelo dobrim odvetnikom ni mogla priti do konca tem različnim postopkom. In eh, prej sem že povedal, 16 milijonov parov pomeni 32 ljudi, milijonov ljudi, ki živijo v partnerstvu, kar pomeni, če upoštevamo še bližne sorodnike, 64 milijonov ljudi, ki živijo v kafkovskem svetu. Zato se zahvaljujem obema inštitucijama za pomoč poročevalcev v senci in meni so pomagali za to, da smo rešili in pripravili končno to besedilo, ki se je tako dolgo vleklo. Zakaj se je tako dolgo vleklo? Evropska unija se sklicuje na vrednote, vi ste jih tudi omenili, dragi kolega, eh, torej spodbuja prost pretok, prosto gibanje kapitala, blaga in storitev, hkrati pa nismo uredili položaja za posameznike. Zato se res zahvaljujem za politični pogum, ki je pripeljal do tega dogovora. Naj omenim še nekaj stvari. Ali to vprašanje ogroža subsidijarnost? Ja, kje pa? Zelo jasno je, da kdor ne želi sodelovati, se ne bo vključil v teh, se že tako ali tako ni vključil med teh 18 držav, ki so sprejele to uredbo. Ampak nekdo, ki živi v državi, ki noče spremeniti družinskega prava, bo zdaj imel možnost obrniti se na sodišče druge države. In zato smo lahko prišli do besedila, ki je izredno enostavno. V bistvu ščiti minoriteto, eh, manjšino, ki so jo uničevali neznanje in nespoštovanje. Ali bo to koristilo državljanov, državljanom, to moramo upoštevati, ko bomo glasovali o tem besedilu. Hvala lepa in eh, s tem zaključujemo to skupno razpravo. Jutri bomo o tem besedilu glasovali.